Skupna razprava, razrešnica za leto 2014. Pred nami je 53 poročil. Imamo 8 poročevalcev, gospa Labajova, gospa Šmit, gospod Piper, Črnecki, Vistisen, eh, gospa Makovej. Eh, pozdravljam tudi predsednika Evropskega računskega sodišča. Najprej bom dala besedo poročevalcem, vsak bo dobil na voljo štiri minute. Prva bo gospa Labajova. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovana gospa predsedojoča, spoštovani gospod komisar, eh, predsednik eh, Računskega sodišča, kolegice in kolegi. Danes bomo odobrili eh, besedilo oziroma besedila, ki eh, govorijo o upravljanju sredstev eh, Evropske unije. Govorili bomo o tem, kako upravlja Evropska komisija sa sredstvi v letu 2014. Postopek razrešnice je točka, ki se vsako pomlad pojavlja na našem dnevnem redu in poročevalci predstavljajo svoja poročila. Tokrat imam to vlogo jaz. Glede na naravo tega postopka pa bi rada uvedla nekaj novih idej in predlogov, kajti nov gospodarski kontekst in pa zahteve, ki so s tem povezano, predstavljajo dobro priložnost za to, da uvedemo nekatere spremembe v naše nadzorne standarde, ki se uporabljajo za Evropsko komisijo. In tukaj ne gre za samovoljne spremembe, namen je ta, da bi ovrednotili, ali izvajanje proračuna spoštiva zakonodajne predpise in ali prispeva k resničnim eh, vplivom na gospodarski in pa socialni razvoj Evropske unije in ali smo namenili denar tistim področjem, kjer um, res potrebujemo. Um, ehm, Ulaganja. Ali smo dali prednost eh, prednostim. In ali smo pravilno ovrednotili in izmerili rezultate in iz tega potegnili uh, sklepe. Celo leto sem eh, posvetila tem spremembam in mislim, da moramo ostati objektivni. Čeprav ta se gospodarstvo in pa investicijske dejavnosti nekoliko okrepile in brezposobnost pada, ampak posledic krize še vedno nismo rešili in to je razlog, zakaj bi morali spremeniti naše proračunsko razmišljanje, zato da bi bili kos novim krizam, ki se bodo pojavile. Evropski proračun račun bi moral biti opremljen sa takšnimi nadzornimi mehanizmi in instrumenti, da bi se lahko izognili zlorabam, ko upravljamo uh, eh, sa sredstvi Evropske unije in morali bi imeti možnost, da vrednotimo, kako smo ulagali mm, vsak evro. Morali bi tudi poenostaviti postopke. Evropske parlamente se vzema za to. Isti pristop uh, zagovarja tudi uh, Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu leta 2014. To potrjuje tudi pobuda Evropske komisije in pa nizozemsko predsedstvo. Razrešnica bi morala biti logičen politični standardiziran postopek in to eh, ne bi moralo biti nekaj ad hoc. Uh, Eh, oseb, eh, ki se na ključno izberajo. Osredotočati bi se morali na to, kako bi opredelili in opisali manifestacije um, zlorab enega odstotka BDP-ja in kako bi lahko poiskali rešitve in ne bi se osredotočali samo na določene osumljence ali posameznike. To nima nobenega smisla. Poskušali bi morali najti kompromise, to da mislim, da bi morala biti razrešnica objektivna in dobro utemeljena in ne bi smela biti instrument političnih bitk med državami članicami. Vem, da je praktično uvedba takih sprememb nekaj, kar bo zahtevalo leta. To, da pripričana sem, da če Evropski parlament ne bo uh, usmerjal eh, Evropskega parlamenta po uspehih, uspehih, potem bomo ostali oddaljeni od eh, poglavitnih trendov. Zahvaljujem se vsem Evropske komisiji, gospe Georgijevi, eh, računskemu sodišču in vsem vam. Že vnaprej se vam zahvaljujem za to, da boste objektivni, ko boste ocenjevali moje poročila. Hvala lepa. Gospa Šmit je naslednja. Dame in gospodje. Spoštovane eh, kolegice in kolegi, sem pristojna poročevalka za Evropski eh, sklad za razvoj in rada bi povdarila nekaj pomembnih točk. Tudi letos imamo na mizi podobne točke kot lani kajti eh, pri razvojni pomoči se ni veliko spremenilo. Razvojna pomoč je potrebna in nujna in potrebujemo jo za najrevnejše države v Afriki, zato da bi ljudem omogočili dostojno življenje. Z obžalovanjem pa moramo gotoviti sledeče. Tudi problemi se niso spremenili. Nadzor nad projekti je zgolj eh, omejeno učinkovit in tukaj obstaja še velik potencial za izboljšave. Naj podarim, to, da ne gre za to, da bi ustvarili upravno obremenitev, kajti na voljo imamo že dovolj nadzornih sistemov. Ka, česar pa nimamo, je izvajanje teh nadzornih mehanizmov. Nismo se dovolj naučili iz napak in nismo se odzvali na dosedanje poročila. Sklepi komisarja Mimice so dovolj jasni. Povdaril je, da begunci, ki sedaj prihajajo v Evropo, izvirajo iz Afganistana in eh, Sirije. Eh, begunci iz AKP bodo kasneje dosegli Evropo, sedaj bi živeli v sosednje države. In zato sem v tem poročilu unesla tudi eh, poglavje, kjer se zauzemam za pružni pristop do sredstev. Vemo, da 10 milijard evrov v številnih fazah projekta ostane blokiranih in to so sredstva vezana na večletne projekte. Hkrati pa so to tudi tista sredstva, ki so v projektih, ki zaidajo v težave in ta denar bomo zapravili. Če želimo biti kos begunski krizi, potem moramo spremeniti razmišljanje. In ugotoviti moramo, da razvojna pomoč eh, ni dar, ampak boj proti razlogov. Postaviti moramo nove prioritete in pa načine za preprečevanje. Imamo uh, eh, GDDFKO in pa službo za uh, eh, zonanje delovanje in imamo tudi posla, um, veleposlanike Evropske unije in vsi ti se morajo še bolj prizadevati za projek, razvojne projekte. Eh, več kot 400 projektov je imelo težave in ustaviti, jih moramo, usta, ustaviti jih moramo, preden bomo denar metali skozi okno. Biti moramo kritični in moramo se kaj naučiti iz napak. Zato se obračam na eh, socialiste in demokrate. Eh, dobro bi bilo, če ne bi dosegli tega, da so bile iz eh, poročila izuzete številke. Do 2020 eh, bomo dobili 30 milijard evrov, ki ne izhajajo iz evropskega proračuna. Torej, ta denar izvira iz nacionalnih ministrstv in ta denar bo šel neposredno v Afriko. Zahtevam tudi to, da je ena četrtina sredstev vezana na namene, zato da bomo obvladali begunsko krizo. Ne citiram Frederico eh, Mogherini, ki je sama rekla, da razvojna pomoč ni dar, ampak investicija in eh, da eh, ta zahteva novo obliko partnerstva z afriškimi državami. Ne citiram še predsednika Martina Šulca, ki je dejal sledeče. Razvojno sodelovanje mora biti odvisno od demokracije in vladavine prava in pa od tega, kar imenujemo dobro vladanje. Ne more biti tako, da vsak diktator, ki zatira svoje ljudstvo, eh, prejme podporo eh, za svoje gospodarstvo, hkrati pa ljudje bežijo iz države. In moja izjava je jasna. Razvojna pomoč se mora boriti proti razvojam, proti eh, virom problemov. Pozivam nas vse da razvojno pomoč postavimo na nove temelje, ki so prilagojeni resničnosti in da podprete to poročilo. Hvala lepa. Gospod Piper za štiri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa eh, za sodelovanje poročevalcem v senci. Hvala lepa tudi svetovalcem. Hvala lepa uh, upravi za vso podporo razrešnica za parlament je zmeraj občutljiva tema. E, naši državljani pričakujejo, da bomo dali dober vzgled, e, recimo politika stavb, e, razširitev in pa nakup stavb sta dva vidika, ki naj bi znižala stroške, ampak stroški vseeno naraščajo ne gre zgolj za eh, širitve Evropske unije, ampak eh, tudi za izboljšanje kakovosti. Zelo previdni moramo biti, eh, ko izbiramo projekte. Recimo, ko gre za LuxPrice, to ne more biti le eliten projekt za posameznike. Potem je tukaj projekt za obiskovalce, ki mora biti bliže državljanom in stroškovno bolj učinkovit. Seveda pa mora parlament eh, biti eh, tudi modern, eh, namreč sedaj ima več pristojnosti v zakonodajnem postopku. Hkrati mora Evropski parlament zagotoviti, da ne deluje ideološko. Tudi službo za tolmačenje bo potrebno ustrezno spremeniti kar zadeva eh, delovni čas tolmačev, pa tudi kar eh, zadeva eh, tehnično podporo. Evropski parlament mora biti stroškovno učinkovit, vendar pa to ne pomeni, da bomo ogrozili varnost zaposlenih poslancev in pa obiskovalcev. poleg tega eh, je potrebno zagotoviti, da ne bomo varčevali eh, na eh, napačnih postavkah. Posebni privilegiji so naslednja tema, recimo, ko gre za catering ali pa za pokojnine. Sedaj sledimo priporočilom zunanjega nadzornika ne sme biti tudi mešanja predsedniške funkcije z vodenjem kampanje. V svojem poročilu izpostavljam jasno kritiko eh, predsednika Martina Šulca in tudi eh, drugih eh, glavnih kandidatov. Predsednik mora razlikovati med predsedniško funkcijo in pa drugimi dejavnostmi. Pogosto to, kar počne, ni v skupnem interesu Evropskega parlamenta in skupina SND se s to kritiko strinja. In še besedica ali dve o poslancih. Eh, pokojninski sklad ja, eh, paušali eh, za službena potovanja, catering, ja, veliko privilegijev je bilo odpravljenih. Ampak to ne pomeni, da naj bi vedno več dela prenesli na urade poslancev. Vrčujemo na vseh področjih. Eh, Vrčujemo pri kavi, eh, sedaj naj bi vrčevali eh, že z vodo in pa pri telefonskih računih. Ja, dame in gospodje, uspeh našega dela se meri z številom enominutnih govorov. Ne moremo postavljati pod vprašaj verodostojnosti našega dela. Eh, naše delo je dragoceno in zaradi tega ga ne smemo ceneno prodajati. Tudi to sem izpostavil v svojem poročilu. Najlepša hvala. You, now... Hvala. Zdaj pa eh, za tri minute besedo dobi gospod Črnitski. Eh, gospa predsedujoča, gospod predsednik računskega sodišča, gospa komisarka problemi trajajo že leta dolgo in sicer, ko gre za Evropski svet in svet. Razne šibkosti so se pokazale pri nadzoru proračuna in eh, veliko denarja ni bilo porabljenega eh, in to skoraj za vse kategorije. Torej, veliko sredstev je bilo prenešenih iz leta 2014 v leto 2015, naprimer, ko gre za opremo, stavbe in tako naprej. V večjih proračunskih vrsticah se je to pojavilo. Eh, z boljšim proračunskim programiranjem bi se temu lahko izognili. Eh, ključni indikatori eh, rezultatov bi se morali razviti, poleg tega bi svet moral imeti kodeks ravnanja, ki je pomemben za transparentnost, odgovornost in integriteto te institucije. Zelo zaskrbljujoča je tudi pomankljiva preglednost, ko gre za eh, sestanke v svetu in za stališča držav članic. Svet bi moral eh, dokumente objaviti, imeti bi moral tudi jasen sistem poročanja, tako da bi javnost lahko spremljala zakonodajne postopke na odprt način. Obstaja tudi problem pomankanja preglednosti trialogov in eh, pa eh, sestankov v svetu. Svet mora izboljšati tudi preglednost pogajalskih postopkov. Kar se tiče eh, sodelovanja med svetom in parlamentom, moramo povedati, da bi svet moral biti bolj transparenten in odgovoren do državljanov Evropske unije. aktiven nadzor eh, delovanja institucij eh, bi se moral odražati tudi v dogovorih med svetom in parlamentom, vendar pa ni dialoga in ni sodelovanja. Svet ne sodeluje pri eh, postopku nadzora proračuna, ne zagotavlja odgovorov na pisna vprašanja, ki jih pošilja odbor kont. Svet tudi ne sodeluje na eh, javnih predstavitvah zaslišanih in pa sestankih o proračunskih postopkih. Podelitev razrešnice je že dolgotrajna praksa in s tem zagotavljamo demokratično preglednost do naših davkoplačevalcev. Hvala.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 Eh, ni vse v redu, nekaj kritik je bilo na ta račun. Eh, kritizirani so bili postopki. Eh, pa tudi iz odbora konti je prišel predlog o dostopanju do paralelnih dejavnosti članov sodišča torej da bi dobili informacije o tem. Razmišljali smo o možnosti, eh, da ne bi podelili razrešnice sodišču. No, sam sem se ukvarjal z razrešnico za sodišče in pa z uh, ekosok. Uh, sodišče. Eh, je upoštevalo priporočila, tako da smo dosegli dogovor. Tudi z odborom regiji je bil dosežen dogovor in eh, sodelovanje na tem področju se je bistveno izboljšalo, zato priporočam razrešnico. Če prav menim, da bi sodišče moralo v večji meri uporabljati možnost telekonferenc. Eh, poleg tega so njihovi stroški za službene poti veliko previsoki. To bi morali v prihodnje izboljšati. Kar se tiče komisije, agencij in pa parlamenta, se zahvaljujem kolegom za dobro sodelovanje. Mi menimo, eh, da je stopna napak še vedno previsoka ne osredotočajo se dovolj na eh, dodano vrednost eh, za evropske državljane in mislim, da bi morali rezultate izboljšati, predvsem na področju eh, skupne kmetijske politike in pa regionalnih skladov. Mi menimo, da je poročilo dobro. In to kaže, da eh, si želimo tudi več lastnih sredstev, več kot jih je na voljo v tem trenutku. Upam, da boste glasovali za to poročilo. Stopna napake je previsoka, kot sem rekel, in za komisijo se tudi predlaga razrešnica. Kar se tiče parlamenta in naših lastnih računov, menimo, da bi bili lahko bolj kritični. Mislim, da smo eh, vseeno eh, opravili dobro delo pri eh, nadzoru, predvsem kar se tiče gospoda Šulca. Potem eh, je tukaj vozniška služba, služba šoferjev. In pa pri parlamentu smo zaradi vseh teh problemov proti podpisu razrešnice, kaj ti eh, preveč napak je bilo. And thank you very much hvala. Zdaj pa naša naslednja poročevalka, gospa Makovej, dobi besedo za šest minut. Thank you, Madam McAvey. Gospa Makovej. Hvala, gospa predsedujoča. Odbor eh, regij sem jaz obravnavala, sem poročevalka parlamenta za to področje in odločila sem se, da podelim razrešnico za upravljanje uh, te inštitucije. S to razrešnico bi jih uh, lahko spodbudili k temu, da bodo eh, pazili na sredstva. Vsak evro je pomemben in previdni moramo biti z davkoplačevalskim denarjem. Leta 2014 eh, je bilo izvedenih več kot 700 misij v države članice, več kot 200 eh, eh, jih je bilo v Italiji in Grčiji. 8 milijonov evrov je bilo porabljenih septembra za potovanja članov. In kar se tiče potovanj osebja je bilo tudi porabljenega veliko denarja. Prejeli smo dokumente odbora regij, eh, ki obravnavajo to vprašanje, na stotine strani nekih eh, nejasnih izjav, nobenih točnih številk ni bilo. Druga kritika se navezuje na dokumente, ki so nam bili poslani. Odgovore bi lahko napisali na eno A4 stran papirja, dobili pa smo več sto strani, eh, torej eh, eh, veliko preveč je birokracije, stvari so premalo pregledne. In to kaže tudi na pomankanje spoštovanja. No, nekaj pozitivnih točk pa lahko vendarle omenim. omenim Eh, kar se tiče vrtljivih vrat, so se stvari izboljšale, prav tako eh, glede tega, kaj je eh, zakonito, kaj je nezakonito. Leta 2003 je bil pred sodiščem primer, ki ni bil zaključen še leta 2014. In mislim, da je narobe to, da je neka inštitucija pred sodiščem 13 let. Eh, tudi Olaf je bil upleten v ta primer in ta spor pred sodiščem bi se moral čimprej končati. Junija 2016 morajo poročati Evropskemu parlamentu o tem, kako je bila ta zadeva rešena. Zahvaljujem se tudi kolegom v odboru regiji za sodelovanje. Obiskala sem jih in upam, da bodo lahko zmanjšali birokracijo in da se bodo prilagodili eh, svetu, ki se hitro razvija. Mislim, da moramo spremeniti tudi način dela. Sama sem bila poročevalka tudi za eh, evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Nekaj še v zvezi s tem. V letnem poročilu bi ta organ moral vključiti za leto 2015 tudi eh, odločitve o integriteti eh, in pa o žvižgačih. Mislim, da bi jih morali spomniti na to. Poleg tega so podatki na voljo povsod na internetu, na Wikipediji in drugod. In nacionalni uradniki Evropske unije niso v tisti kategoriji, ki je zaščitena. Osebnih podatkov, če so zaupne narave, ne smemo objavljati, ampak eh, ti eh, podatki eh, zadevajo upravljanje z avkoplačevalskim denarjem, zato morajo biti objavljeni. Pri poročilu o razrešnici uh, smo jim čestitali za uh, opravljeno delo na tem področju in jim želimo tudi podeliti razrešnico. Agencije dobro delajo, predvsem na področju uh, pravosodja in notranjih zadev. Sama sem se ukvarjala s tem, s področjem odbora Libe. Nekaj problemov je bilo, uh, Eh, v zvezi z žvižgači, ki so pozorili na nezakonite dejavnosti institucij. Če naj agencija eh, se zauzema za uh, varstvo hrane, potem ne bi smela zaposlovati ljudi iz živilske industrije. Potem je prišlo tudi do številnih eh, primerov eh, na eh, sodišču zato, ker agencija ni spoštovala pravil. Zadnja agencija, o kateri želim spregovoriti, pa je EFSA. Tam je prišlo do navskrižja interesov januarja 2016. 2016 so rekli, da bodo lahko oziroma da želijo zaposliti kot direktorja nekoga iz živilskega sektorja. Agencija je želela uh, zaposliti to osebo, uh, zato ker je ta pač zaprosila za to delovno mesto. Ampak uh, tukaj gre za nadzor hrane in vedeti moramo, kaj jemo. Eurojust, mislim pa, da je dober primer, po katerem bi se lahko zgledovali. Gospod Vonja, naslednji, izvolite. Uh, Hvala. Kot prejšnja govornica bi uh, tudi zdaj rad porabil uh, vas čas, ki mi je na voljo in se ne bom oglasil na koncu razprave. 34 poročil sem napisal za decentralizirane agencije, veliko dela je bilo s tem povezanega. In želim se zahvaliti osebju socialistov, pa tudi sekretarjatu iz odbora KONT ter vsemu mojemu osebju, vsem poročevalcem v senci, s katerimi smo dobro sodelovali. Eh, zdaj želim povedati nekaj na splošno proračunu in o razrešnici. Zahvaljujem se vsem poročevalcem o vseh razrešnicah, eh, še posebej, ko gre za splošno razrešnico. Mislim, da je to poročilo zelo dobro in upam tudi, da ga bo večina parlamenta jutri podprla. Pri agencijah eh, se želim zahvaliti tudi za sodelovanje. Iz agencij smo, oziroma v vseh agencijah, v večini agencij smo prejeli pozitivna poročila računskega sodišča. Veliko napredka je bilo doseženega v zadnjih letih, manj komentarjev sodišča smo prejeli. In nobenih kvalificiranih mnen. Torej, sodišče ni našlo nobenega razloga za to, da dvomi v uh, račune in bilance. Uh, stvari naj bi bile torej urejene. Agencije so dobro napredovali, kar se tiče izvajanja dejavnosti predvidenih uh, v skupnem pristopu za leto uh, 2016. 93, 93 odstotkov agencij uh, si zdaj deli uh, določene storitve in službe uh, med seboj na podlagi sporazumov o sodelovanju in želim, da bi agencije to uh, še uh, uporabljale tudi v prihodnje in še razširile to vrstno delovanje, zato da se uh, tudi kaj privrčuje. Uh, agencije so bile vključene tudi uh, v javna naročila eh, komisije oziroma v različne postopke komisije. Eh, izvedle so pet odstotno zmanjšanje osebja. Eh, prosili pa smo jih tudi naj pet odstotkov prispevajo v poseben sklad in to bomo morali še pregledati. Več kot 90 odstotkov agencij izvaja politiko, Eh, objavljanja življenjepisov in pa eh, izjav o eh, interesih. Slika je torej dokaj dobra, ampak ko beremo ta poročila, vidimo, da še vedno obstajajo skrbi in dvomi na določenih področjih, ki se morajo izboljšati. Od januarja 2013 oziroma 2014 naprej so štiri agencije še vedno v postopku pogajanj z državo, kjer so locirane. Nekaj napredka je bilo pri tem doseženega, ampak države članice pozivam naj zaključijo ta pogajanja, pogajanja s svojimi agencijami, zato da eh, se ti sporozumi lahko začnejo čim prej izvajati. Kar se tiče prenosov, um, o tej temi večkrat govorimo, uh, večina teh prenosov bila načrtovanih, vendar pa je prišlo tudi do. Um, prekinitev oziroma eh, črtanja določenih prenosov iz prejšnjih let eh, od, potrebe so bile ocenjene eh, previsoko, tako da je potem prišlo do prenosa sredstev, ampak večina agencij je to rešila. Gospa predsedujoča, eh, še vedno v določenih agencijah obstaja problem enakopravnosti med spoloma, predvsem med eh, starejšimi zaposlenimi oziroma zaposlenimi na eh, visokih funkcijah. Eh, tukaj želim, da bi bili opravljeni še dodatni koraki, da se to vprašanje reši. Eh, ko gre za imenovanja v razne odbore, eh, agenciji bi agencije morale upoštevati enakopravnost med spoloma. Poleg tega bi morali tudi izboljšati komunikacijsko politiko, povečati svojo vidnost in dvigniti ozaveščenost o svojih dosežkih in svojih dejavnostih. Vse te agencije opravljajo dobro delo za državljane Evropske unije in to svoje delo bi morale bolje eh, sporočati državljanom. Mislim, da bi vsaka posamezna agencija eh, to morala narediti. Eh, torej, sem zato, da se podeli razrešnica vsem agencijam. Nobenih nekvalificiranih mnen ni bilo strani računskega sodišča in dosežen je bil velik napredek v primerjavi z zadnjimi leti. No, eh, sam sem zato, da se vsem agencijam, ki sem jih obravnaval v poročilu, podeli razrešnica. Hvala, gospod Marinesko, štiri minute. Na eh, prešedintem primorem daš vas. Eh. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti kolegom iz odbora in drugim poročevalcem. Samo en predlog spremembe o skupnih eh, podjetjih eh, je in mislim, da je delo v odboru dobro potekalo. Skupna podjetja po mojem mnenju so zelo pomembna. Veliko razpravljamo o njihovem gospodarskem pomenu, gospodarski rasti in prvi pogoj za to so raziskave in razvoj potrebujemo predvsem inovacije mm, in pa izvajanje eh, teh eh, znanstvenih ugotovitev. Skupna podjetja, ki zdaj delujejo v Evropski uniji, so že pokazala, da so koristna, še posebej, ko gre za praktično izvajanje. Eh, Cezar je prvi primer, ta je že začel v praksi izvajati znanstvene ugotovitve. Na področju upravljanja zračnega prometa. Tukaj imamo čisto nebo, to je tudi eno od skupnih podjetij. In ti so dosegli fazo tehnoloških demonstracij, tehnoloških poskusov in prikazov in upam, da bodo finančna sredstva za to zadostna. Potem imamo imi, imi tudi dobro deluje. Tudi tukaj se znanstvene ugotovitve že upoštevajo. FCH eh, je tudi eno tako podjetje, ki je uporabilo vse denar, ki je bil na voljo v okviru prejšnjega eh, mednarodnega oziroma prejšnjega večletnega finančnega okvira. Potem imamo še nacionalno agencijo, ki pokriva ITER. Mislim, da ta podjetja že kažejo, da lahko dosežejo rezultate. 80 odstotkov njihovega dela eh, poteka problem obstaja s programom in s financiranjem. Načrt eh, je bil že posredovan strani novega direktorja in pričakujemo, da bo ta načrt eh, tudi sprejet. Sam sem predlagal, da eh, za njih preložimo razrešnico. Poročilo podpira mednarodne projekte in pa skupna podjetja, ki so s temi projekti povezana imamo dva, taka, dve podjetji, Enijak in Artemis, ki sta se združila v Excel. Artemis in Excel sta dobila pozitivno mnenje strani računskega sodišča. Nemogoče je bilo eh, ugotoviti, ali je bila stopna napak izračunana po nacionalnih pravilih. No, eh, stopna napake je eh, bila taka, da je ustrezala eh, zahtevam institucij. Mislim pa, da lahko to še izboljšamo. V dokumentih, ki so bili podani in v dokumentih nacionalnih agencij, smo uspeli ugotoviti, da so bile stvari upravljene pravilno, ali lahko uporabim svojih šest minut, lahko povem vse naenkrat, pa potem v drugem krogu ne bom govoril. Excel je eh, tako skupno podjetje. ki eh, izvaja dejavnosti prejšnjih dveh skupnih podjetij, ki sta se združili. Dodatni dokumenti še prihajajo v strani računskega sodišča in upam, da bomo eh, potem lahko na podlagi Enjaka in Artemisa podelili razrešnico tudi Excelu. Radi bi dobili še dodatne podrobne informacije strani računskega sodišča, to smo tudi zapisali v resoluciji. Radi bi, da bi. Eh, Eh, svojo oceno eh, zelo temeljito razložili, razložili tudi prispevek eh, zasebnih partnerjev in pa stopno napake. Zanima nas, kako so dodeljena sredstva v okviru obzorja 2020 in še enega programa, kako so bila porabljena, kako uh, to poteka. Um, tri leta bodo še dobivali sredstva iz različnih proračunskih eh, vrstic. Zahvaljujem se računskemu sodišču za njihovo sodelovanje. Eh, z njimi sem se sestavil eh, večkrat in se tudi posvetoval. Upam, da bom v prihodnje še lahko sodeloval z vami, zato da bomo skupaj rešili odprta vprašanja glede teh treh razrešnic. I now invite the council and give the floor to minister Henry. Zdaj pa vabim svet in ministrico Henis Plešard, eh, da nam poda svoje mnenje o tem. Eh, hvala za besedo. Vesela sem, da sem tukaj in da lahko sodelujem v tej pomembni razpravi o eh, izvajanju evropskega proračuna za proračunsko leto 2014 v kontekstu postopka razrešnice, kot je zapisano v členu 319 pogodbe. Eh, februarja je nizozemski finančni minister um, podal in predstavil tukaj priporočila um, sveta za razrešnico komisiji. Uh, jutri boste o tem glasovali tukaj na plenarnem zasedanju. Državljani od nas pričakujejo, da smo še posebej pozorni na kakovost porabe denarja na ravni EU, ampak zdravo finančno upravljanje ni pomembno samo z vidika javnosti, to je tudi naša pravna obveznost. Tako da moramo upoštevati vsa pravila, ki obstajajo na tem področju. Eh, poraba EU mora ostati pod strogim nadzorom in to je ključnega pomena za vse nas. Eh, svet priporoča, da se komisiji podeli razrešnica, eh, zato smo tudi podali razloge. Smo pa tudi potrdili, da še vedno obstajajo stvari, ki jih je treba izboljšati pri izvajanju proračuna EU. Svet eh, obžaluje, da se je stopna napake ni zmanjšala, da je še vedno 4,4 odstotke. In še vedno smo nad eh, stopno pomembnosti napake eh, na področju kmetijstva, kohezije, kmetijstva in pa raziskav. komisija, nacionalni organi in pa neodvisni revizori so imeli dovolj informacij, da bi lahko zaznali in popravili te napake. Vsi finančni akteri, ki so bili vključeni v upravljanje z evropskimi sredstvi, morajo zagotoviti svojo odgovornost, vključno z državami članicami. Svet je komisijo in države članice pozval, da okrepijo vzajemno sodelovanje in da se izogibajo napakam v prihodnje. Zato je treba izboljšati kakovost nadzora, da se napake zaznajo in popravijo e, še preden e, to pride do komisije in še preden to prinese e, torej dodatne stroške. Nadzor, ki obstaja in pa nadzorni mehanizmi, ki obstajajo, bi morali biti bolje uporabljeni. In to na stroškovno učinkovit način. Eh, ne da se zagotavlja dodaten nadzor. V priporočilih eh, sveta smo rekli tudi, da so finančne korekcije eh, ključnega pomena pri zagotavljanju finančnih interesov Evropske unije. Plačila je treba ustaviti, kadarkoli se ugotovijo bistvene napake. In dokler korektivni ukrepi ne začnejo veljati, je treba plačila ustaviti. Potem je treba pridobiti nazaj eh, neupravičeno izplačana sredstva, eh, korektivne ukrepe pa je treba v vsakem primeru zagotoviti. Svet poziva komisijo naj proračunskemu organu v tem letu, letu 2016, zagotovi celovito poročilo na podlagi sistematičnih podatkov, ki so že na voljo. In sicer je to pomembno za področja, kjer je stopna napake še vedno zelo visoka. Eh, prav tako je treba opredeliti eh, ključne razloge za to. Svet se strinja s parlamentom, da poenostavitev pravil ostaja ključnega pomena za eh, doseganje boljših rezultatov. Poenostavitve in pa ustrezne smernice ne bodo samo zmanjšale upravno breme za uporabnike in pa organe, ampak bo to omogočilo tudi bolj učinkovit in cenejši nadzor. Svet pozdravlja delo komisije pri upravljanju plačil in poziva tudi k stalnemu nadzoru vseh eh, neizplačanih sredstev. Zato smo tudi zahtevali od komisije, da zagotovi preglednost in da predstavi načrt za plačila v prihodnosti, zato da bomo lahko bolje uskladili potrebe z razpoložljivimi sredstvi. Večjih napak pri prihodkih ni bilo, ampak svet podarja, da je zelo pomembno zmanjšati napake pri merjenju BND, prav tako pa je treba zmanjšati dolžino odprtih rezervacij. Prav tako pozdravljamo ponovno oceno porabe na ravni EU in Svet spodbuja komisijo, da sledi priporočilom sveta, zato da bi našli najboljše načine delovanja za proračun v sodelovanju s sodiščem in državami članicami. Strinjam se z povdarkom, ki ga je poročevalka Labadajeva dala proračunu, ki temelji na rezultatih. Seveda je svet, svet previden, ne želimo prejudicirati sklepov, ampak pozdravljamo pobudo komisije, da bi imeli proračun za rezultate. Prva skupina strokovnjakov se je sestala prejšnji teden. Jasno je, da še nismo pri cilju, nimamo še kvalificiranega mnenja sodišča in zato želi svet povedati, da si želi videti izboljšave vsako leto in da bi se stopnje napak zmanjšale po vseh političnih področjih. Svet konstruktivno sodeluje pri tem, da bi izboljšali okvir uspešnosti proračuna EU, poskrbeti pa želimo, da bodo v proračunu rezultati doseženi bolje in da bomo upoštevali tudi srednji ali umestni pregled in tudi večletni finančni okvir. Prav tako prosimo, da bi ta pregled bil izveden pravočasno. Gospa predsedujoča, predsedstvo je že začelo z delom na naslednjem večletnem finančnem okviru, to je bilo na konferenci januarja. Prav tako pa smo imeli razpravo v Svetu za splošne zadeve, to je bilo 12. aprila. Poskusili smo raziskati možnosti za to, da bi našli izboljšave. Iz tega smo izpeljali več načel, ki bi lahko pokazala pot naprej. Skupni rezultati teh razprav bodo predstavljeni v poročilu, ki ga bomo predstavili Komisiji, Svetu in Parlamentu. Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica, kolegice in kolegi, toliko da veste. Ministrica nas mora zapustiti zaradi medinstitucionalnih obveznosti, ampak se bo vrnila. Zdaj pa dobi besedo komisija, gospa Georgijeva, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, poročevalci, gospa ministrica, predsednik Aldera, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani člani računskega sodišča. Na začetku se želim vsem zahvaliti, še posebej poročevalcem, ki smo jim prisluhnili. Hvala tudi svetu in računskemu sodišču, kajti zelo resno ste se lotili razprave v zvezi z razrešnico za leto 2014. Smo v času, ko bo Evropa morala čim bolj izkoristiti žrtve naših davkoplačevalcev, torej njihov denar. Razrešnica letos je nekaj posebnega, kajti vse institucije, parlament, svet, komisija in računsko sodišče se vsi strinjajo, da je zelo pomembno, da se posvetimo doseganju rezultatov v okviru proračuna. Kako in kako dobro bomo dosegali rezultate za gospodarstvo in za naše državljane in tudi kako bomo ravnali v skladu s pravili, je seveda odvisno od naših prizadevanj. Veliko dela nas še čaka, stabilizirali smo stopnje napak, stopnje napak mora biti še nižja. Najbolj pomembno pa je, da poskusimo kar največ doseči z sredstvi, ki jih imamo na voljo. Kakor je povedala ministrica, 5-6 dni nazaj, 22. aprila, smo imeli prvo zasedanje med institucionalne delovne skupine v zvezi z rezultati najprej smo opredelili rezultat, zato da vemo, kakšen rezultat si želimo, kako bi ga izmerili in kako bi čim bolj sistematično pristopili k temi proračuna na osnovi rezultatov. Gospod Labadajeva je bila odločena, da se razprave nekoliko razširijo Prej smo se posvečali bolj stopnjam napak. Zdaj pa se posvečamo političnim ciljem in doseženim rezultatom. Zato želim izpeljati štiri sklepe, seveda pa ne trdim, da je to izčrpen povzetek razprave. Prvič. Proračun je treba uskladiti s prednostnimi nalogami. Drugič bolje je treba poročati o uspešnosti, prav tako pa je treba proračun prilagoditi rezultatom. Tretjič, obravnavati moramo relativno visoko stopnjo napak, to je omenila ministrica. In na koncu še nekaj, zadeti je treba pravo ravnotežje med upravljanjem s tveganjem in izogibanjem tveganju. Začela bom s prvo točko. Čaka nas umestni pregled. In zdaj je čas, da ugotovimo, dokolikšne mere lahko politične prednostne naloge uskladimo z proračunom. To je vprašanje, ki nas bo pripeljalo do pomembnih sklepov do konca te finančne perspektive. Prav tako pa bomo lahko videli, ali smo v celoti izkoristili prožnost proračuna, prožnost, ki smo jo dobili v tej večletni finančni perspektivi. Še en del razprave je naslednji. Kako se ti politični cilji odražajo v realnih ciljih na terenu in kako bomo poročali o dejansko doseženih rezultatih. V trenutni finančni perspektivi nam je uspelo narediti velik korak naprej, kar zadeva spoštovanje prednostnih nalog in kar zadeva merjenje doseženega v primerjavi s tistim, kar smo želeli doseči. Seveda nismo popolni, veliko se še moramo naučiti in priprave v zvezi z naslednjo generacijo programov že tečejo. Medinstitucionalni dialog je zelo pomemben in če bomo sodelovali, lahko veliko dosežemo drugič. Razprava je pokazala, da je treba bolje poročati o uspešnosti. Na voljo imamo veliko rezultatov, vendar te rezultate, te podatke moramo analizirati tako, da bomo poenostavili poročanje, zato da bomo izboljšali kakovost kazalnikov. S tem v zvezi želim povedati, da bomo naredili pomemben korak naprej poročilo v zvezi z 308. členom in sklepno poročilo bosta združena, zato bomo dobili bolj podroben upogled v proračun Evropske unije. Poleg tega se zavedamo, da je zelo pomembno, da spodbujamo zgodnje odkrivanje tvegan za napake. Če se napakam izognemo, je to v bistvu najboljši način, da se proti njim tudi borimo. Še naprej bomo delali na večletni naravi napak. Napake merimo na letni ravni, programe pa tečejo več let. Zato želimo zagotoviti spodbude za korekcije, zato da bi zmanjšali stroške, ki napake povzročajo našim državljanom. Tretjič, prosili so nas, da preučimo relativno trajno visoke stopnje napak. V zvezi s tem bomo kmalo predstavili svoje rezultate in povedati vam želim, da se bomo posvečali predvsem prejšnjemu večletnemu finančnemu okviru, to je v dobe 2007-2013. Ni jasno, koliko lekcij lahko iz tega dejansko potegnemo, ampak na osnovi zadnjih informacij in bomo poskusili oceniti, kakšni so problemi, kakšna so sistemska tveganja. In na koncu še nekaj. Želimo si, da bi ljudje upoštevali priložnosti za upravljanje tveganja. Ministrica je govorila o poenostavljanju, to je zelo pomembno, glede na to, da nas čakajo spremembe finančne uredbe. Lahko veliko dosežemo na področju poenostavljanja napak ne bomo nikoli odpravili v celoti. Prav tako pa si ne želimo, da bi popolnoma odpravili tvegana, ampak zelo dobra dejanja, dejanja z veliko dodano vrednostjo. Naprimer, Če želimo delati v konfliktnih območjih, če želimo zmanjševati razlike med razvitimi in nerazvitimi, moramo vlagati v krhke situacije. In te situacije so situacije, kjer je tveganje više. Zato moramo svojim skupinam pomagati, da bodo upravljali s tveganjem. Vendar ne želimo pa, da bi jim preprečili, da bi storili tisto, kar je prav, zato ker bodo pač njihove roke zvezane. Kar zadeva priseljevanje, hitrost je ključnega pomena in delali bomo v zelo zahtevnih okoliščinah, izzivi se spreminjajo vsak dan.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 gospe in gospodje, poslanke in poslanci, gospa podpredsednica Georgijeva, gospa ministrica. Evropsko računsko sodišče pozdravlja to priložnost. Spet lahko sodelujemo v sklepni razpravi o razrešnici za leto 2014. Najprej želim čestitati vsem poročevalcem, ki so se oglasili, še posebej gospe Slabajevi. Mislim, da je upravila res izjemno delo. Seveda pa se želim zahvaliti tudi odboru za proračunski nadzor. Njihova poročila so ključnega pomena za to in poročilo in poročilo o proračunu Evropske unije vključujeta veliko lekcij, ki jih prav gotovo moramo upoštevati. Veliko lekcij temelji na delu, ki smo ga opravili. Za naše člane, za naše osebje pri računskem sodišču je zelo pomembno, da vidimo, kako resno jemljete naše priporočila v različnih poročilih o razrešnici. Kar zadeva proračun za Evropsko unijo in razrešnico, V zvezi s tem menimo, da je izziv naslednji. Lekcije, ki smo se jih naučili v preteklosti, še posebej v finančnem letu 2014, morajo voditi do kratkoročnih in dolgoročnih izboljšav glede tega, kako se porabljajo sredstva Evropske unije. Lepo je bilo prisluhniti zavezam ki jih kažejo institucije. Dejansko moramo začeti ukrepati. Poskrbeti moramo, da se bodo te lekcije odražale tudi v umestnem pregledu trenutnega večletnega finančnega okvira. To se mora odražati tudi v reviziji finančne uredbe in dejansko moramo sodelovati vse institucije v različnih ulogah in z različnimi pristojnostmi. Zagotoviti moramo proračun, ki bo bolj posvečen rezultatom. Kako sem povedal novembra lani, mislim, da je zdaj čas, da začnemo z novim pristopom, kar zadeva naložbe in porabo sredstev na evropski ravni. In to pomeni, da mora evropski proračun biti bolj prilagojen strateškim ciljem Evropske unije prav tako mora biti bolj prožen v kriznih časih. Omenili ste begunce in migracije, prav tako pa ga je treba bolj učinkovito izkoriščati. Potem pa je seveda še obilo prostora za izboljšave. V letnem poročilu smo omenili, da bi bilo dobro odpraviti zamude, izboljšati je treba stopnje napak in seveda izboljšati je treba doseganje rezultatov komisija je sprejela naše sporočilo, sprejela naša priporočila in mislim, da zdaj tudi ukrepajo v skladu s tem. To je zelo spodbudno. Sodišče pa bo seveda sledilo razvoju dogodkov v poročilu za leto 2015. Upamo, da ga bomo letos lahko objavili že oktobra. To bo nekoliko prej kot običajno. Hvala komisarki, še posebej komisarki Georgijevi, zato da bomo to lahko dosegli, seveda pa računamo tudi na podporo parlamenta pri tem. Prav tako pri tem, da krepimo dialog z Evropskim parlamentom in odbori, zato da bomo pripravili poročila, ki jih parlament lahko uporabi, zato da boste vi lahko učinkovito izvajali nadzor nad proračunom in nad zakonodajo Evropske unije. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, tukaj bom sklenil. Evropska unija mora kar v celoti izkoristiti priložnost, ki jo ima. Zdaj je čas za temeljito prenovo pobiranja javnih sredstev, porabe javnih sredstev in doseganje cilja. Hvala. Merci, Hvala lepa. Sedaj bomo nadaljevali z odborom za zunanje zadeve, gospod Preda. Hvala lepa. Jaz sem avtor mnenja za odbor AFED v zvezi z razrešnico. Zato želim povedati, da podpiram priporočila obeh institucij v zvezi s tem, kako se upravlja s proračunom za zunanje dejavnosti Evropske unije. Ko govorimo o tem, kako se denar porablja za doseganje ciljev na zunanjem političnem področju, lahko vidimo, da bodo rezultati odvisni od lokalnih in regionalnih dejavnikov. Tega ne moremo imeti pod nadzorom. Zato menim, da bi moral biti proračun za zunanje zadeve bolj prožen in tudi upravljati bi ga morali bolj prožno, zato da bi se lahko odzvali na krizne razmere v tretjih državah. Prav tako pa moramo zagotoviti popolno preglednost. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da komisija in Evropska služba za zonanje delovanje zmanjšata zamude pri plačilih, zmanjšati morata stopnje napak in prav tako bi morali zmanjšati napake glede financiranja. Hvala. Merci au nom de Voilà, lepa v imenu odbora za razvoj gospod Franzolika. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, sem poročevalec za mnenje odbora za razvoj v zvezi z razrešnico za splošni proračun Evropske unije za leto 2004 Os, v zvezi z 98. in 11. skladom za razvoj. Povedati želim, da imam nekaj pomislekov v zvezi z resolucijo, ki spremlja razrešnico. V odboru Deve in odboru Kont smo izrazili pomisleke v zvezi s tem, da je poročevalka vključila določene fraze in določene številke, ki temelijo na neuradnem ne dokumentu, ki ga je pripravila kolegica iz odbora Kont, ki ga odbor Kont nikoli ni sprejel. Zato nasprotujem temu, da se vključi v razrešnico EDF poročevalka tudi meni, da bi četrtino sklada EDF namenili temu, da bi blažili posledice migracije. No, EDF pa je namenjen temu, da bi reševali migracije nasploh. In mislim, da bi s tem poslali napačen signal in tako bi tudi napačno uporabljali sredstva. Zato prosim, da glasujete za proračune 5, 6, eh, predloge spremem 5, 6 in 7, zato da bo dokument odražal realnost in da ne bomo postavljali pod vprašaj načal tega pomembnega sklada. Hvala. Zdaj pa gospod Kaso v imenu odbora Empl. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Posvetiti se želim Eurofundu in Agenciji za varnost na delovnem mestu ter nekaterim drugim agencijam te agencije so zelo pomembne za poklicno usposabljanje, pomembne so za države, ki se še vedno razvijajo. To so agencije, ki se posvečajo raziskavam in inovacijam. Prav tako se posvečajo temu, da bi preprečevali tveganja na delovnem mestu in da bi spodbujali zdravo življenje. Mislim, da se moramo posvetiti izvajanju proračuna teh agencij, to je bilo pozitivno in mislim, da to kaže tudi dobro finančno upravljanje. Te agencije bi morale biti ločene, ne smejo. biti preveč obremenjene in mislim, da bi morale slediti priporočilom iz tega poročila. Zelo pomembno je to za življenje naših državljanov. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Salini, odbor Tran. Hvala lepa, gospa komisarka. Dober večer vsem. Eh, prepričan sem, da ta razprava o razrešnicah nam bo omogočila na področju prometa, da bomo prispevali še več kot drugi, kajti osredotočil se bom specifično na naložbe. To je ključnega pomena. Zato, ker eh, prometna politika mora postati več kot samo nek svežen predlogov, potrebujemo dejavno ukrepanje. In rezultati komisije so tu v igri, rezultati v odnosu do izvrševanja Junkarjevega načrta. Ta načrt bi nam moral omogočiti izkoristiti potencijal v vseh državah članicah, ampak v našem odboru se sprašujemo, če je bilo eh, ustrezno črpanje sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope. To je bilo namreč zelo pomembno eh, za eh, tisti javn, del javnega sektorja, ki ima velike težave s pridobivanjem sredstev. Torej, ne moremo prenašati teh sredstev v bolj negotova področja, kjer ne vemo, če bodo eh, naložbe uspešne. Zato bi eh, vas eh, pozvali k temu, da ne posegate več v sredstva instrumenta za povezovanje Evrope, ne glede na to, kako dobri so morda predloge gospoda Junkarja. Gospa Maletič, odbor regi. Ja, hvala lepa, pozdravljam gospod Georgijevo. Torej, eh, napake pri kohezijski politiki so se povečale eh, v letu 2014 v odnosu do leta 2013, kar ni presenetljivo. Imeli smo različna tolmačenja in različne analize tega sistema in tudi eh, sami revizori ne vedo, kaj eh, je eh, prav in kaj ne in ponujajo različne interpretacije. Tu imamo zelo kompleksen sistem, ki omogoča različna tolmačenja in to vodi v napake ali v zamude. Kaj ti uh, Spričo vseh teh napak se mnogi odločajo, da ne, da ne bodo uporabljali teh eh, sredstev, ki so jim na voljo. To so finančni instrumenti, za katere eh, so navodila tako zapletena, da je, jih je lažje ne uporabiti, kot izkoristiti koristi, ki jih prinašajo. Torej, eh, tu se pojavljajo napake zlasti pri uh, usposabljanju in pri um, finančnem nadzoru. Torej, treba bi se bilo lotiti teh uh, delov zato, da bi bolje uresničili uh, te uh, dele politik. Hvala lepa. Gospod De Castro, odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Spoštovani kolegi, predsednik, eh, komisarka, najprej bi se eh, zahvalil pročevalcu, ki ga žal ni eh, tu, kajti njegovo delo je res odlično. Torej, imeli smo zelo intenzivne razprave, pa tudi dobro sodelovanje v političnih skupinah, torej znotraj odbora za kmetijstvo. Eh, to gre za eh, pomembna dela, za pomembna leta, torej eh, reforme skupne kmetijske politike in katerim so sledila leta implementacije, se pravi 2015-16 in nadaljna leta. Najpomembnejši del bo tu naprimer ozelenitev, to je ključno za kmetijstvo. No, prav tako imamo tudi mi manj eh, napak eh, v primerjavi s prejšnjimi leti, ampak še vedno jih je preveč in jih je treba odpraviti. Komisija dela na področju poenostavitve SKP-ja z delegiranimi in izvedbenimi akti, eh, ampak umestni pregled SKP-ja bo prav gotovo zelo dobra priložnost, ki jo moramo izkoristiti zato, da bomo lahko obvladovali um, sredstva. Hvala lepa, predsedujoča. Torej iz eh, odbora za kulturo lahko eh, prinesem naslednje, eh, naslednje sporočila. Torej imamo kar nekaj težav z izvedbo Erasmusa, torej zlasti obžalujemo dejstvo, da je to suspendiralo v Grčiji in imamo težave z eh, audiovizualno agencijo, eh, kajti ta eh, posega v pravice koristnikov. Prav tako smo prepričani, da um, računsko sodišče še ni uh, ustrezno postavilo uh, vprašanja v zvezi z občutljivimi uh, delovnimi mesti in uh, Eh, prav tako imamo eh, neustrezno usklejevanje sedemletnega eh, okvirnega finančnega načrta in drugih finančnih načrtov. Pomembno je, da se zrotočimo na evropsko solidarnost zlasti s pričo evroskeptičnih in skrajno desničarskih strank, ampak za to nimamo dovolj sredstev. gospe Makovej ne vidim, tako da bomo nadaljevili z eh, gospodom Duronom eh, odboravko. Ja, torej eh, minuto časa imam, da bi eh, spregovoril o treh milijardah evrov. Torej, gre za 3 eh, milijarde evrov, ki jih eh, Evropski parlament že od leta 2009 eh, ne more nadzorovati, zato ker svet in komisija tu igrata ping-pong, svet noče podati svojih računov in komisija tega noče vključiti v svoje računovodske izkaze, kar pomeni, da mi ne moremo nadzorovati teh Eh, transakcij, teh računov in to v trenutku, ko bi najbolj potrebovali um, transparentnost, torej um, odbor AFKO eh, tu želi izkoristiti eh, dejstvo, da sta prisotna tako svet in komisija, eh, da najdemo rešitev, da odpravimo to povsem smešno pravno situacijo in škandalozno gospodarsko, situ gospodarsko situacijo, kajti tu imamo račune, ki niso pod nadzorom. Gospa Ajala Zender v imenu um, odbora za promet in turizem. Hvala lepa, predsedujoča. Uh, Najprej bi se zahvalila gospodu Kaleru za zelo eh, pomembno poročilo eh, za razrešnico in eh, tu vidimo, da nas je zlasti presenetila visoka raven napak v primerjavi z 2014, zlasti kot je to izpostavil tudi odbor za kmetijstvo. Torej, Vidimo tudi, da smo si sicer prizadevali za eh, poenostavitev, ampak do tega ni prišlo in zato bi želela eh, hitro reakcijo. Torej, eh, zahvaljujem se tudi za druga poročila, zlasti poročila, ki se osredotočajo na nadzor prihodnih rezultatov na davčnem področju in tudi smernice in pa navodila se mi zdi jo zelo dobra. Zahvaljujem se tudi kolegi eh, Piperju eh, za njegovo poročilo in eh, to v trenutku, ko želi ta parlament ponovno zauzeti svojo ulogo, so, ehm, so zakonodajalca in tu se um, osredotočamo na ulogo našega predsednika v procesu špicen kandidatov e, in mislim, da bi bilo tu zelo potrebno, da se uh, gospoda Piperja podpre v njegovu, uh, njegovem boju uh, proti tovrstnim zlorabam. Hvala lepa, gospod Ferber, v imenu uh, odbora za gospodarske zadeve. Hvala lepa, kolegice in kolegi, v odboru Ekon smo se ukvarjali z nadzornimi organi, organ za bančni nadzor, za nadzor vrednostnih papirjev in še z enim organom. Dobro je, da je Evropski parlament dal pozitivno mnenje, da se denar porablja v skladu s pravili in to pozdravljamo. Po drugi strani pa smo seveda upozorili na kritične točke, kar zadeva način dela in metodiko teh organov. Eni instituciji ni uspelo, informacijske tehnologije sestaviti tako, da bi lahko ravnali v skladu z zakonodajo. Zdaj to pomeni, da bomo morali preložiti pomemben del zakonodaje na področju finančnih trgov za eno leto. Pri drugi instituciji pa smo ugotovili, da imajo zelo veliko smernic in ne morejo tako posegati v trgih financ, kot bi lahko. Zato smo se kritično izrazili v zvezi s tem in upam, da razrešnica ni nek formalni akt, ampak da bo dejansko vodila do izboljšanja načinov dela, še posebej kar zadeva te agencije, EPA, agencije EOPA in ESA. Potem bi bili zelo veseli. Hvala. Blanko Lopez. Gospod Blanko Lopez, odbor za ribištvo. Torej, eh, Evropska agencija za nadzor eh, je predstavila tu eh, izjemne rezultate, torej proračunske rezultate in uspela je črpati tudi velik del, 98 odstotkov sredstev. In to je zelo pomembno tudi za izvajanje skupne ribiške politike. Tu je prav tako majhno število um, napak um, in uh, zato bi bilo potrebno, da bi ta agencija imela dovolj sredstev, dovolj ljudi, da bi lahko iz, izvajala svoje dejavnosti. Hvala lepa. Sedaj pa bomo začeli z gospodom Celarjem, torej imenu skupine LS. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropski parlament se odloča o proračunskem postopku. To pa pomeni, da moramo paziti na to, da se sredstva porabljajo v skladu z cilji in tudi v skladu s pravili. Še toliko bolj zato, ker je velik del proračuna v skupnem upravljanju in tam imajo besedo tudi države članice. Zato moramo opozoriti na napake in nepravilnosti v tistih državah članicah, do, kjer do tega pride. To moramo tudi ustrezno narediti, zato da bomo lahko izvali nadzor in da bi lahko nadzor izboljšali tudi v teh državah. Naš cilj je, da bi imeli dve odstotno stopnjo napak in če je tako, potem ne moremo kar tako sprejeti, da je stopnja napake vedno višja, tako ugotavlja računsko sodišče in da je veliko držav članic prizadetih zaradi tega finančne korekture in drugi ukrepi pomenijo, da so nekatere države trikrat slabše od povprečja, zato mislim, da je to številka, ki kaže na to, da se proračun vedno ne izvaja v skladu z doseganjem rezultatov in kar zadeva finančne korekture, to pomeni, da se denar potem ne porablja za rast in za zaposlovanje in za cilje, ki smo jih pač določili. Vseeno pozdravljamo korekture, kajti to je instrument za zaščito proračuna, kajti zaščita proračuna pomeni, da obenem ščitimo in varujemo tudi davkoplačevalce. Hvala. Hvala lepa. Torej, v imenu socialistov in demokratov, gospod Pirinski, dve minuti.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 načinu, kako denar davkoplačevalcev trošimo. In to je povezano z stopnjo napak. Torej, stopnja napak bo prav gotovo glavni kazalnik eh, v odnosu do ukrepanja komisije na področju proračuna. Istočasno ljudje želijo vedeti, kako se bo njihova lastna situacija izboljšala ali ne, ali vidijo neke eh, konkretne izboljšave, ki so povezane z proračunskimi dejavnostmi Evropske komisije. In naj povem, da je eh, poročilo gospe Edlabajove zelo dober način, kako se lahko osredotočamo na oba vidika ocene dejavnosti komisije. Eh, zahvaljujem se gospe eh, Dlabajovi kot poročevalec v senci. Še eno pomembno točko je treba izpostaviti, točko 73 tega poročila. In eh, v tej točki je zapisano, da evropski državljani ne razumejo prav dobro ta pojem stopne napak. In zato um, ECA uh, in Evropska komisija morata skupaj delati na področju metodologije uh, opredelitve stopne napak. Potrebujemo uh, poenoten postopek poročanja. Samo na ta način bomo lahko objektivno vedeli, kdo troši kaj. Hvala lepa. EKR, er, gospod Kužmik. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovani predsednik računskega sodišča. Ko sem prevzel uh, besedo, sem se želel osredotočiti na tretji del in sicer na agencije, kajti predsta te predstavljajo zelo pomemben del um, evropskega proračuna. Tu bi izpostavil nekatere težave, zelo visoka stopnja um, napak, kar uh, predstavlja približno 4,4 odstotke pri prilačilih in to je zelo podobno uh, stopnji napak za 2012 in 2013. Eh, kar se tiče eh, kmetijstva, ki predstavlja 70 odstotkov proračuna, je bila ta stopna napake še višja, 5,7 in 6,2 odstotka. Torej, te napake ne pomenijo nepravilnosti ali eh, izguba denarja, tu lahko gre za povsem legalne odhodke, ampak še vedno to predstavlja 5 milijard evrov in to je pomembna vsota. Na to imamo tudi eh, vprašanje nične absorpcije eh, za veliko programov eh, in to zato, ker je komisija zelo pozno priznala ehm, to uredbo in to bo imelo lahko težave tudi za prihodni teden. Gospa Dlabajova, Alde, minuto. Spoštovana predsedojoča, gospe in gospodje. Sedaj govorim kot poročevalka v senci za poročilo o Evropskem skladu za razvoj. Rada bi se zahvalila vsem eh, poročevalcem senci in poročevalki Klaudiji Šmid za odlično sodelovanje. Zelo eh, me veseli, da eh, smo vključili v to poročilo o Evropskem skladu za razvoj skladu za razvoj 2014. Torej, veliko delov tega poročila je postalo tudi um, del vseh drugih uh, razrešnic in to najdemo tudi v uh, priporočilih za prihodne leta. Tudi pri um, razvojni pomoči je treba uh, spoštovati gospodarske kriterije in moramo ostati v stiku z realnostjo, čeprav vemo, da se lahko ta spreminja. Eh, kot eh, velja za razrešnico Evropske komisiji, predlagam, da EDF eh, e oceni, če so njegova sredstva ustrezno usmerjena v ustrezne prednostne naloge. In te so naslednje, torej boj proti terorizmu in pa migracije. Če se ne bomo ustrezno Eh, borili za doseganje teh ciljev, bo to postavilo pod vprašaj tudi vse ostalo. In naši, naše sredstva morajo biti usmerjena na tista področja, ki so najbolj koristna za eh, države v razvoju, pa tudi za Evropo. Eh, integriteta razvoja je ključnega pomena tudi za verodostojnost in za obstoj Evrope, ki je bila ustanovljena pred 70 leti. Te vrednote so pomembne za prihodnost. Gospod Kari, gospa Kari, spoštovani kolegi, spoštovana predsedujoča, torej hvala za to odlično poročilo. Pred enim letom smo tu razpravljali o računih Evropske unije. In vsako leto govorimo o teh absurdnih stopnjah napake, napak in nihče se ne more na to ustrezno odzvati ne gre samo za parlament, gre za vse parlamente, ki zavračajo eh, to stopnjo napak. Torej, mi smo tisti, ki moramo um, biti varuhi um, teh, tega proračuna. In uh, moram reči, da vsakič, ko uh, je treba poslušati kritike, uh, se vsi obrnemo stran. Torej, mi moramo. Eh, sprejeti eh, te razrešnice. Ampak, če to, tega ne naredimo na uspešen način, na ustrezen način, potem se norčujemo iz eh, državljanov. Ampak vsaj komisija posluša. Komisija posluša. Zelo veliko težav imamo pri plačilih, ampak mislim, da so stopne napak previsoke. Razumem, gospa komisarka, da želite nekaj doseči, ampak mislim, da si ne smete, se ne smete umikati pred vašo odgovornostjo na eh, določenih sektorjih. Eh, pogosto imamo zelo veliko napak, preveč napak in moramo eh, prepričati državljane, da delamo na tem. Gospod Šoltes za zelene. Hvala za besedo. Torej, stopnja napake pri porabi sredstev Evropskega razvojnega sklada je tudi v letu 2014 precej višja od dovoljene še več to je že tretje zaporedno povečanje v zadnjih letih in računsko sodišče tudi tokrat navaja da naj bi imela komisija na voljo dovolj podatkov ki bi lahko preprečili in popravili večino napak in tako bi se lahko ta stopnja napak zmanjšala kar za dve odstotni točki in bi prvič v zgodovini proračunske razrešnice ne govorili več o stopnji napake ampak bi lahko usmerili svojo pozornost na področje ocenjevanja uspešnosti razvojnih projektov stopnja napake torej ne sme biti naš edini fokus pravilnost in zakonitost bi že zdavnaj morale biti samoumevne. vse ostrejše razmere posebej v državah v razvoju nas opozarjajo da moramo narediti še korak dlje eh, in zahtevati da so projekti eh, pripomorejo k napredku regije in države. glavno načelo pri ocenjevanju eh, dolgoročnih rezultatov teh projektov pa morajo postati rezultati ne samo na ekonomskem ampak tudi socialnem okoljskem področju in pa tudi na področju človekovih pravic. nel bilancio dell'unione europea ci sono centocinquanta miliardi. najlepša hvala gospa predsedujoča. V evropskem proračunu imamo veliko sredstev, namenjenih 500 milja, eh, milijonom eh, državljanov, potrebujemo eh, preglednost in zato zahtevamo dostop do vseh javnih informacij, pogosto nimamo preglednosti, naprimer kar se tiče predora do Torina, razpisi eh, niso pregledni v regijah, niso eh, pravilni. Potrebujemo tudi pregledno, kar se tiče begunske eh, krize. Izogniti se moramo špekulacijam in goljufijam. Potrebujemo preglednost pri uh, predpristopni pomoči, uh, ali gre za dejansko pomoč ali za politično pomoč. Imamo milijarde, ki so namenjene Turčiji, kljub temu, da ta država še vedno krši eh, človekove pravice. Treba je izpostaviti tudi preglednost in javni dostop do znanstvenih podatkov EFSE, kar se tiče prehrambene varnosti. Ne vedo, ne ve, moče eh, jemo ribo ali ne in tako naprej. Vprašanje je, zakaj nam je mar eh, za človeško zdravje ali za kaj drugega. Gospod Aljo v imenu ENS. Eh, e Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zapletena evropska struktura do ogrom, privede do ogromnih stroškov, do zapravljanja sredstev. Ni nadzora, eh, kar pomeni, da je evropska politika daleč od ljudi ki živijo v Evropi. Zato so stopnje napake tako visoke in eh, nikoli jih ne popravimo. Računsko sodišče je edino, ki dobro dela in poslanci in poslanke tako eh, lahko bolje analizirajo vse te eh, teme. Veliko vprašanj se poraja. Naprimer, kar se tiče uporabe sredstev, eh, ki jih uporablja predsednik Evropskega parlamenta eh, za politične kampanje. Eh, zadeve niso bile jasne in ELS in socialisti nasprotujejo predlogom spremembe pri teh eh, občutljivih vprašanjih. Morda bi moral Olaf govoriti o teh eh, groznih vprašanjih, ker to zadeva vse institucije. Hvala. Epitidej. Gospod Epitedejos, kot samostojni poslanec. Najlepša hvala vloga Evropskega centra za preprečevanje bolezni in nadzor eh, je zelo pomembna, izvaja pomembne naloge. Zagotoviti moramo ustrezna sredstva za te naloge. Imam pa naslednje vprašanje. A je temu centru kdo kaj povedal o razmerah v zdravstvenem sektorju zaradi nehumanih eh, ukrepov, ki so bili sprejeti v eh, luči finančne pomoči Grčiji? je prišlo do popolnega propada zdravstvenega sistema v eh, Grčiji. Zaradi varnost, eh, varčevalnih ukrepov ta sektor praktično ne dobiva več sredstev. Direktori bolnišnic eh, in zdravniki se morajo vsak teden odločati o tem, katere storitve ne bodo več nudili. A veste, da ni več denarja za nakup zdravil za resne bolezni. Rezultat je ta, da ubogi uh, pacijenti umirajo. Ponudniki eh, zdravstvene opreme so prav tako zarezali v eh, opremo, ki jo eh, ponujajo in to ima vpliv na pacijente. Pacijenti nimajo več dostopa do hrane, tisti, ki nimajo denarja, so obsodni na smrt. Smrtnost se je v veliki meri povečala v Grčiji. Grčije je ta stopnja smrtnosti najvišja glede na druge države članice Evropi. Otroci nimajo dostopa do uh, cepljenja, visoka je tudi smrtnost uh, otrok in tako naprej. Kaj Evropska unija počne za to, da bi se izognila temu genocidu nad Grki? Tolerira Turčijo na sto tisoče nezakonitih migrantov, uh, ki prinašajo uh, Eh, resne bolezni v Grčijo eh, podpira. Preveč časa ste porobili, gospod. Gospod Stehovski, za minuto in pol. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil Inge Gresle in drugim kolegom iz odbora za proračunski nadzor za odlično upravljeno delo pri teh poročilih. Mislim, da smo upravili veliko dela in še posebej odbor za proračunski nadzor eh, počasi postaja eden izmed najbolj spoštovanih odborov v tem parlamentu. Rad bi omenil dvoje. Najprej bi rad omenil eh, službo za zunanje delovanje, službo gospe Mogherinjeve. Najprej v zvezi s strukturo te agencije. Mislim, da je struktura preveč kompleksna, prezapletena in zato tudi kontraproduktivna področja, kjer so potrebne hitre odločitve, so preveč zapletena, ni prave analize in postopki so počasni. Tudi eh, zaposlovanje poteka zelo počasi, postopki so dolgi in ne delujejo dobro. Imenovanje diplomatov je vprašljivo, večinoma prihajajo iz starih držav članic, ne pa iz novih držav članic. Problematično je tudi delovanje eh, predstavniških uradov na to Evropski svet, svet, ki noče sodelovati v procesu razrešnic. Pozivam komisijo, da poskuša najti rešitev za ta eh, dolgoročni problem. Razrešnice eh, svetu ne moremo dati zaradi nesodelovanja. Najlepša hvala, gospod Liberacki, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, gospod predsednik, najprej bi rad citiral gospo Dlabajavo. Dejala je, da razrešic ne bi smeli uporabljati za politične igrice. Na to bi rad eh, komentiral poročilo gospoda Piperja, rad bi se mu zahvalil za dobro sodelovanje. To, kar je dejal v zvezi eh, z vrednostjo in pomenom dela Evropskega parlamenta, je zelo pomembno. Komisija je omenila dva pomembna kazalnika stopnja napake in pa politične cilje eh, in to je treba med sabo povezati. Stopnja napake je nicela pet odstotka, lani je bila eno odstotna, tako da je to eh, brez doma izboljšava. Eh, Evropski parlament, parlament ima vedno boljšo podobo. To smo povedali tudi gospodu Šulcu in gospodu Veleju smo tisti, ki pripravljajo razrešnice, predstavljamo pa tudi dober primer dela, dober zgled. Gospod Herbrandi, najlepša hvala. Eh, gospa predsedujoča, rad bi se vam zahvalil za dobro upravljeno delo. Pozdravljam eh, predstavnico komisije, predstavnika računskega sodišča in predstavnico sveta, kljub temu, da je trenutno odsotna. Komentiral bom eh, razrešnico za Eh, proračun parlamenta. Naš eh, predsednik je spet nažalost odsoten. Kljub temu, da bi eh, morali mi razrešnico izdati predsedniku. Še enkrat bi rad ustrajal pri tem. Počakajte. Nimamo tolmačenja za nekatere jezike, pravi predsedujoča. Je vse v redu? Izvolite, gospod, nadaljujte ali naj nadaljujem? Prav. Dejal sem, da obžalujem dejstvo, da predsednika našega zbora ni, zato ker moramo razrešnico izdati njemu. Upam, da mu boste predali to sporočilo, gospa eh, predsedujoča. Sam sem eh, nizozemec in tekom eh, volilne kampanje sem videl, kako ranljivi smo kot institucija vse se je takrat vrtelo eh, okoli naših nadomestil, naših eh, plač. Vse ostalo pa ni bilo pomembno, vse ostalo je bila drugorazredna tema. Razprava se je torej vrtela eh, okoli denarja, ki ga dobimo. Pomembno je, da smo preglednejši, kar se tega tiče, kar se tiče naših nadomestil in stroškov. 16. aprila 2014 je plenarno zasedanje sprejelo resolucijo, v kateri je pozivala generalnega sekretarja gospoda Veleja eh, v zvezi s tako imenovanim pristopom light touch, da bi zagotovili boljši nadzor nad našimi nadomestili. Ampak nažalost eh, se nič ni spremenilo. Danes imamo ponovno na mizi predlog spremembe, ki zahteva isto. Tako da prosim kolegi in kolegice, da glasujejo za predlog spremembe, Obenem pa pozivam predsednika Evropskega parlamenta, da je prisoten in da dejansko nekaj naredi v zvezi s tem. Gospod Herbrandi, a premete eh, modri karton? Ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje gospoda Liberanskega? Izvolite, gospod Liberanski. Panje Herbrandi, imam ja pitanje. Skoraj pa... Gospod Herbrandi, imam vprašanje. Govorili ste o gospodu Šulcu, govorili ste tudi o špicen kandidatih. Ali ste prosili vašega šefa, gospoda Ferhofštata, eh, kaj meni o tem? On je bil špicen kandidat. Eh, a je bil obravnavan podobno kot eh, gospod Šulc? Well, Liberatsky, gospod Liberatski, ne vem, morda zato, ker. Uh, sem govoril v nizozemščini, vse ni zvenelo tako, kot sem eh, menil. Nisem kritiziral gospoda Šulca, kritiziral sem predsednika, ne zato, ker je bil eden od špicen kandidatov, kritiziral sem ga zato, ker eh, mi izdajamo razrešnice predsedniku tega zbora, predsedniku tega parlamenta. Mislim, da je tudi uh, to pravilo, pravilo, ki velja v nacionalnih parlamentih. Mislim, da bi moral biti prisoten na to vrstni razpravi o razrešnici za ta parlament, prisoten tudi predsednik parlamenta. Ne gre za politično stranko, politično skupino in eh, pripadnost neki politični skupini, ne gre za posameznika, ampak gre za neko splošno načelo, ki bi ga morali spoštovati, vsaj po mojem mnenju. Predsednik eh, tega zbora bi moral biti odgovoren in prisoten. Gospod Herbrandi, boste odgovorili na drugo vprašanje v okviru eh, postopka Eh, modrega kartona. Gospa Jala Cender, izvolite. Si, senjor Gavar. Hvala lepa. Želela bi vas vprašati samo to. V tem primeru bi moral biti tu tudi gospod Juncker in gospod Tusk. Torej, eh, tako, tak amandma bom predlagala naslednjič. Yes, Mrs. Ayala Sender, I, I do. Da, gospod, gospa Ayala Sender, menim, da je to pomembno ampak to sporočilo ponavljam že leta in leta. Glede na to, da je to naš lastni zbor in da vedno kritiziramo preostali eh, sveče, posebej druge institucije, eh, smo lahko kritični tudi do, sami, eh, do, do, do sebe. Strinjam pa se z vašim komentarjem. Hvala, gospod Javor. Adam, I would like to talk about... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot poročevalec v senci bi se rad dotaknil dveh razrešnic. Najprej EFSA. Škandal eh, v zvezi z glifosati poraja številna vprašanja v zvezi s preglednostjo in eh, konfliktom eh, interesov za EFSO. Mislim, da moramo stati za svojimi stališči in ne smemo izdati razrešnice za EFSO, dokler se tega navskrižja interesov ne razreši. Drugič, razrešnica za parlament. Evropski parlament eh, kaže s prstom na različne škandale, LuxLeaks, Dieselgate in sedaj dokumenti iz Paname in poskuša pojasniti, kaj se je zgodilo in eh, kdo je odgovoren za to na eni strani. Po drugi strani pa drugi poslanci in poslanke niso eh, resnično pregledni. Vsaj kar se zadeva njihove lasne, kar zadeva njihove lasne stroške, tudi nadomestila za splošne eh, stroške. Ta sistem ni pregleden, ni odgovoren. Biti moramo popolnoma pregledni, zato da bomo tudi kredibilni. Eh, ne smemo zgolj kazati s prstom na druge institucije. Pomesti moramo tudi pred lastnim pragom. Hvala. Najlepša hvala, gospod Anemans. Er Najlepša hvala, gospod predsedujoča, kolegi in kolegice. Evropska unija razmišlja o lastnem eh, obstoju. Razrešnica o splošnem eh, proračunu je pravi trenutek, da razmislimo o teh stvarih, tudi tukaj v parlamentu. Dovolj je eh, dogmatičnih pristopov. Imamo krizo evra, migracijsko krizo in tako naprej. Prebivalstvo se ne strinja več s takšno politiko. In protestiram zoper aroganco v zvezi z referendumom eh, na nizozemskem o evropski politiki. Hvala. Hvala lepo. Zdaj še rata še. Hvala. Zdaj pa gospod Dojč, izvolite za minuto in pol. <clears throat> Eh, Hvala lepa gospa predsedajoča, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Govorimo o razrešnici za agencije in res se želim iz srca zahvaliti poročevalcem in poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Kar zadeva razrešnico agencij, ta postopek je nekaj posebnega letos, kajti Prvič se je zgodilo, da odbor KONT priporoča, da bi razrešili vse agencije. Vse agencije so dobile pozitivno mnenje in postopek razrešnice je razrešil odprta vprašanja, kar zadeva finančno situacijo agencij. Ta situacija se je v zadnjih letih izboljšala in če si pogledamo rezultate za leto 2014 in jih primerjamo z prejšnjimi leti, lahko vidimo, da smo dosegli napredek. Gre za skupen pristop in mislim, da bomo s tem zagotovili bolj pregledno strukturo agencije. Vseeno pa moramo ostati pozorni, kajti Računsko sodišče je podalo določene komentarje v zvezi z določenimi agencijami in agencije so obljubile, da bodo probleme rešile v prihodnih letih. Se moramo posvečati temu, da bomo učinkovito delo agencij še izboljšali in če bodo potrebovali pomoč, jim bomo pomoč seveda ponudili. Podpiram razrešnice za agencije. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Poha za minuto. Predsedajci, dobri večer. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoča. Kolegi in kolegice, rad bi omenil več vidikov v zvezi z razrešnicami za skupna podjetja. Letos se moramo odločiti o sedmih razrešnicah za skupna podjetja. Na kljub nekaterim manjšim eh, konfliktom s poročevalcem smo dosegli kompromis za pet agencij. Eh, čisto nebo, cesar, iter in drugi. To so najbolj ambiciozni energetski projekti na svetu. Kar se tiče Evropske unije, ta ni edina, ampak tukaj sodelujejo tudi druge eh, države po svetu. Kar se tiče eh, fuzije za energijo, je Evropska unija največja partnerica. Te države so skupaj ustvarile tokomak, da bi proizvajale fuzijsko energijo. Gre za tehnološko zelo napredne projekte in ta projekt je nekaj posebnega. Zavedam se težav, ki se eh, porajajo, zavedam se tudi nerealističnih proračunskih načrtov. Po drugi strani pa menim, da bi lahko nova uprava prinesla nove rešitve, nov akcijski načrt in nov pristop. upam, da bo vse to ocenjeno naslednjič, ko bomo odločali o razrešnici. Najlepša hvala, gospod Torjan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej v imenu skupine Alde. Čestitke predsedniku računskega sodišča. Poročilo je odlično. To je zelo pomembno za naš parlament. Čestitam tudi Martini Dabajevi iz naše skupine. Poročilo je zastavila zelo dobro vključuje vse pomembne podatke in skupina seveda podpira njene, priz, njena prizadevanja, da bi zagotovili boljšo uporabo sredstev, kar zadeva raziskave in razvoj infrastrukture. Tukaj potrebujemo še več denarja, ne smemo denarja metati skozi okno in računsko sodišče je spet pokazalo na napake, ki jih je treba odpraviti. Vendar želimo si predvsem proračuna, ki bo usmerjen v rezultate. Zahvaljujemo se komisarki Georgijevi za njen pristop in spodbujamo jo, da se bo še bolj ambiciozno borila za tak pristop. Pričakujemo predlog od vas za pilotne projekte, zato da bomo imeli skupno razpravo o tem, kako bi lahko bolje upravljali s proračunom na sodoben način. Kot parlament moramo seveda začeti tudi sami. Bolj resno moramo imati računsko sodišče, posebna poročila morajo biti bolj opažena v odborih, naprimer kar zadeva delovno skupino za Grčjo in tudi na drugih področjih bi lahko podatke bolje izkoristili. Če se bo to zgodilo, bi lahko zagotovili tudi boljšo porabo sredstev. Hvala. Naslednji je gospod Sarvama, minuta in pol. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoča glede na to, da ima Evropska unija več nalog, je nadzor na letni ravni Evropskega parlamenta, komisije in drugih institucij, eh, kar se tiče uporabe proračunskih sredstev, vedno pomembnejši. Razen te splošne eh, tega splošnega komentarja, pa bi se rad vprašal, zakaj je razrešnica tako pomembna. Zato, ker je Evropski parlament edina institucija, ki je uh, neposredno izvoljena, neposredno jo izvolijo državljani. Naša uloga pri nadzoru uh, nad uporabo davkoplačevalskega denarja je bistvenega pomena. Na nas je, da izboljšamo preglednost finančnega upravljanja in da izboljšamo demokratično odgovornost uh, vizavi davkoplačevalcev. Naša naloga je, da zagotovimo, da se splošna pravila spoštuje. Izboljšati moramo to odgovornost, tako da se osredotočimo na eh, rezultate, na uspešnost. Obenem pa eh, moramo, če gre kaj po zlu, odpraviti napake, izboljšati postopke. Najpomembneje pa je, da okrepimo ulogo parlamenta v procesih. Na razrešnice pogosto pozabljamo in po mojem zato, ker Eh, nima tako pomembne institucionalne vloge, kot si jo zasluži. Dokler razrešnice ne bodo zavezujoče, bomo eh, spodkopavali ne zgolj ta zbor, ampak tudi unijo kot takšno. Hvala. Spet. Najlepša hvala, gospod Sarvama. Naslednja je gospa Kadenbach. Samo eno minuto, prosim, imate. Jast. Gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem računskemu sodišču za dobro sodelovanje. To je sodelovanje, ki bi ga želeli videti tudi od sveta, kot v teh letih, tudi tokrat odbor za proračunski nadzor ne bo dal razrešnice Evropskemu svetu, ampak jo bo preložil. Kot v preteklih letih, odločitev Evropskega parlamenta temeli na pomakljivi pripravljenosti za sodelovanje strani sveta, gre za različna sklicevanja na pravno podlago v zvezi z organom za podajanje razrešnice. Svet že dolgo leta ne želi zagotoviti dokumentov, ki bi bili potrebni za razrešnico. V interesu preglednosti in zaradi odgovornosti do državljanov EU, ker pač porabljajo njihov denar, bi bilo dobro, če bi svet priznal, da mora nadzor nad proračunom izvajati politično legitimna institucija. To je Evropski parlament. Hvala. Thank you. Mr. Ali. Najlepša hvala. Naslednja gospod Ali za minuto in pol. Gospod predsedoča, podpredsednica Grgijeva, predsednik Kaldera, kolegi in kolegice, najprej bi rad čestital poročevalcu gospodu eh, Voganu za eh, pripravo razrešnice za 2014 za agencije. Proračun je visok 1,9 eh, milijarde evrov zaposlujejo veliko ljudi. Pristop, eh, kar se tiče proračuna, je utemeljen na rezultatih, pri tem eh, je pomembna tudi promocija dela eh, za državljane. Izboljšati pa je treba načela, ki bodo izboljšala dodano vrednost in najti moramo možnosti za izboljšave dela v agencijah. Na vzkriži interesov in preglednost so prav tako pomembni. Eh, pomembno je, da se denar davkoplačevalcev uporabi dobro. Večina agencij je obrala pravo pot, še vedno pa potrebujemo izboljšave v javnem sektorju za celovit pristop. Kar se tiče komunikacije in vidnosti, morajo agencije narediti več za to, da izboljšajo komunikacijsko politiko. Ozaveščati je treba ljudi o njihovih aktivnostih, zagotoviti, da so ljudi dobro obveščeni o njihovem delu, zato je treba razmišljati o različnih tipih komunikacije obstajajo potrebe po dodatnih izboljšavah na nekaterih področjih, ampak eh, njihovo delovanje, delovanje agencij je sedaj boljše. Pričakujemo še več izboljšav pri teh strukturah, ki so pomembne za izvajanje politike Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Gresle za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospod predsednik računskega sodišča. Gospa podpredsednica komisije, lepo, da ste spet tukaj. Zahvaljujem se tudi nizozemskemu predsedovanju. Hvala, da ste bili tukaj. Ne ravnamo in ne pogovarjamo se pogosto z obravnimi ministri. Ne vem, ali smo naredili veliko vtis na vas, ampak hvala, gospe Henis Plešer, da je bila tukaj. Hvala, da ste bili tako aktivni pri tej temi. Gospod Kaldera je omenil večjo učinkovitost. V postopku razrešnice, če si zadeve pogledamo oddaleč, lahko vidimo, da je bila podeljena nagrada za lobiranje. To si zaslužijo tolmači letos, zato ker so se borili proti temu, da bi zagotovili več učinkovitosti pri njihovem poklicu. Zato se zahvaljujem predsedniku proračunskega sodišča, zato da je opozoril večjo učinkovitost in opozoril vse, da se ne smejo prepustiti lobistom. Upam, da ne bodo vsi še naprej menili, da je razvojna pomoč mrtva. Mi menimo, da je zelo potrebna. Mi smo pod eh, pritiskom GD Devko in seveda odbora za razvojno pomoč. Podatke, ki jih imamo, moramo uporabiti, drugače ne bomo verodostojni prosim komisijo, da pomaga, da bomo denar v tretjih državah porabljali bolje. Drugače bomo na slavem glasu. Hvala. Um, Hvala, gospod Novakov. Minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi vem, da nas številke lahko zmedejo, ampak stopnja napake se lahko poveča na koncu obdobja, ampak ne smemo biti preveč sumničavi. Ko pride čas za razrešnico, moramo vedeti, da obstajajo institucije, s katerimi dobro sodelujemo, vendar želim si naslednje. Želel bi si, da se bomo naslednje leto bolje in več posvečali odprtim plačilom, šele tako bomo lahko dosegli cilje strategije Evropa 2020. Tako bomo okrepili demokracijo in upam, da bodo ljudje to lahko tudi videli in prepoznali. To se bo zgodilo, če bomo evropska sredstva bolje izkoristili. Prejemniki, ki dobro ravnajo z denarjem, morajo imeti dostop do več denarja. Bolgarija je kot prva država začela izvajati zakonodajo v zvezi z javnimi naročili. Leta 2015 je Bolgarija dobro absorbira finančna sredstva. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Kar zadeva govornike v imenu političnih skupin, smo zdaj na koncu, zdaj pa je na vrsti gospa Šojdrova, izvolite. Zelení slova, vážená paní místo předsedkyně, kolegyně. Hvala lepa, gospa predsedujoča prosila sem za besedo v zvezi z razrešnito za Evropski parlament za leto 2014, zato da bi podprla nagrado Lux in da bi zagotovili še naprej financiranje za to nagrado. Izdatki za organizacijo tega v letu 2014 so bili znižani na 391 tisoč evrov. Leta 2014 smo povečali sredstva, ki so namenjena temu, za 193 tisoč evrov za promocijo. To pomeni za prikaz teh filmov v 28 državah. In leta 2014 je te filme videlo več kot 35 tisoč ljudi brezplačno. Izdatki za leto 2014 so bili v celoti okrog 500 tisoč evrov. Povedati je treba, da se ta denar porablja za podporo evropskih filmarjev in to podpira seveda tudi evropske vrednote. Hvala, gospod Marijas. Hvala lepa. Enisa je edina decentralizirana agencija Evropske unije, ki je v Grčiji. Grčija je porabila že več milijonov evrov za to, da bi pomagali podpirati to organizacijo. Gospod Georgijeva, Enisa je v Heraklionu in ima velike pisarne, ampak tam je zaposlenih samo deset ljudi, zato ker je operativni center v Atenah. Me glede na to, da so grške oblasti izvedle vse svoje obveznosti v zvezi z delovanjem Enise, je odbor za proračun podprl delo Enise, s tem pa so odprli vrata za zaprtje dela agencije v Heraklionu od leta 2012 sem poslanec, ki zastopam Heraklion. Poskušal sem se boriti proti temu. Prejšnji teden je bila Enisa tukaj in ljudje so bili sarkastični. Lepo prosim, da Eniso natančno preučite. Hvala, gospa Kapel. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsednik računskega sodišča, gospa komisarka. Danes govorimo o razrešnici za 53 eh, dosjejev. To je zelo kompleksno, sama se bom posvetila agencijam. Poročilo računskega sodišča je dobro, dobro delo ste opravili, svoje delo. Pokazalo pa se je, da obstaja veliko pomenkljivosti, kar zadeva dajanje finančne pomoči in to je seveda posledica slabega nadzora. Ni dobrih postopkov in ni preglednosti, prav tako pa ni učinkovitosti. Pri petih agencijah je bilo ugotovljeno veliko napak. Gre za institut za inovacije, za Frontex, za Evropsko okoljsko agencijo, za Agencijo za hrano in Evropski center za nadzor bolezni. 92 odstotkov sredstev, torej 740 milijonov evrov, pride tem agencijam. Pri porabi sredstev se je pokazalo, da nimajo dovolj alternativ in prišlo je tudi do drugih napak in zahtevam reformo finančne pomoči. Polčak, kje piše le ur, kaj vedkazik? Hvala lepa, gospod Polčak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoča, hvala za besedo. Zahvaljujoč delu odborov in poročevalcev v senci so ta poročila zdaj veliko boljša. Govoriti želim o zaostankih pri plačilih. To je bilo večkrat omenjeno. Mislim, da te zamude na področju večletnega okvira in kohezijske politike niso upravičeno deležni tolikšne kritike in uh, zamude pri plačilih, po mojem mnenju, ogrožajo verodostojnost Evropske unije v celoti. Do tega ne sme priti. V odboru za regionalni razvoj smo to večkrat kritizirali in vesel sem, da je to omenjeno v poročilu in tudi kar zadeva druga področja, ne samo kohezijsko politiko, tudi humanitarne organizacije in kulturne projekte. Hvala, gospod Kelly. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda je zelo pomembno, da Evropski parlament nadzira proračun in nadzira porabo javnih sredstev. Preglednost in proračun usmerjeno v rezultate sta ključnega pomena. Omenjeni so bili pilotni projekti in tukaj mislim, da bi res morali uložiti več truda, še posebej kar zadeva prezadevanja v zvezi z COP21. Gospod Juncker želi, da bi bili vodilni na področju inovacij, zato so poletni projekti ključnega pomena. Na hitro želim omeniti še nekaj. Zdi se, da se o tem ne govori več. To so lastni viri. To je bilo deležno veliko pozornosti v prejšnjem mandatu, zdaj pa se o tem več ne govori. Države članice bodo verjetno povečale svoje prispevke v Evropsko unijo, popraševanja je vedno več, zato bi morali preučiti možnost lastnih sredstev. Hvala lepa. Zdaj pa smo pri koncu, koncu postopka. Pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod Kaldera, izvolite dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala vsem mm, za besede, ki ste jih namenili dobremu delu računskega sodišča. To je zelo spodbudno za nas. Pozdravljamo vse predloge v zvezi z našim delom v prihodnosti. Še posebej izpostavljam zahtevo, da naj sodišče še naprej razvija svoj pristop v zvezi z revizijo poročanja komisije o izvajanju strategije Evropa 2020. Tudi kar zadeva skupna podjetja in potrebo po več podatkih, tudi to smo si zabeležili. Ampak priporočilo v zvezi z razrešnico ki pravi, da je stopnja napake metodološka napaka, ki jo morata razrešiti sodišče in komisija, to po mojem mnenju ne bo prineslo rezultatov. Mislim, da se je treba lotiti bistva problema. Podpredsednica Georgijeva je omenila tveganje. Tisti, ki pišejo zakonodajo, tisti, ki sprejemajo projekte in programe, ki jih je treba financirati, morajo že od začetka vedeti, koliko tveganja so pripravljeni sprejeti. To ni naloga revizorjev. Revizori morajo ugotoviti, ali je prišlo do občutne ali večje stopnje napak. Če menite, da je to metodološka napaka ali metodološki problem, potem ne bomo dosegli napredka. Mislim pa, da moramo razviti nov pristop v zvezi z porabo in naložbami na evropski ravni v prihodnosti. To je izziv, ki ga imamo za vsemi institucijami. Zdaj je treba začeti s delom v zvezi s tem. Povedal sem že na katerih treh področjih je sodišče pripravljeno sodelovati in kako bi lahko svetu pomagali prispevati k boljšemu večletnemu finančnemu okviru in umestnemu pregledu v zvezi s tem. Svoja mnenja v zvezi z revizijo finančne uredbe smo prav tako pripravljeni deliti z vami. Mislimo, da je to zelo pomemben trenutek za to, da bi poenostavili postopke V zvezi s tem v prihodnosti seveda pa moramo imeti proračun usmerjen v rezultate. Same kot revizori k temu prispevamo v čim večji možni meri. Kar zadeva nas, bomo pripravljeni sodelovati v medinstitucionalnem dialogu. To pa mora voditi do konkretnih rezultatov, ki bodo omogočali, da bi prihodnost dejansko bila prihodnost, v kateri bi bolje upravljali z finančnimi sredstvi in kjer bi zagotovili več preglednosti in odgovornosti za državljane. Hvala lepa, gospod Kaldera. Zdaj pa dam besedo podpredsednici Georgijevi. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča dve minuti več sem porabila na začetku, zato bom zdaj nekoliko krajša. Zelo strnjeno vam želim povedati troje. Prvič, hvala za razpravo, ki smo jo imeli, hvala za vprašanja, ki ste jih izpostavili v zvezi z političnim ciklom in tudi v zvezi z specifično zahtevo, da bi bili pozorni na določene elemente. Povedati vam želim, da bomo previdno upoštevali vse komentarje, ki smo jih danes slišali. Še nekaj. Mislim, da je dobro, da vam povem, da že pripravljamo nadaljne ukrepe v zvezi z resolucijami o razrešnicah za leto 2014. Po poletnem odmoru letos vam bomo poročali o tem. In še tretjič, če sem prisluhnila komentarjem, ki smo jih slišali, mislim, da moramo še naprej delati preventivno, delati moramo korektivno, kar zadeva napake. To je zelo pomembno, da to delo se mora nadaljevati. Z računskim sodiščem bomo še naprej sodelovali, poskusili bomo vključiti lekcije, ki smo se jih naučili v svoje delo in seveda tudi sodišče bo storilo enako. Predsednik Kaldera bo prav gotovo vedel več o tem, še naprej bomo govorili o večletni naravi svojih programov. Poskrbeti želimo, da lahko na dolgi rok dosežemo najboljše mogoče rezultate, kar zadeva napake. Vendar, hvaležni smo tistim, ki so omenili, da morajo ljudi vedeti, da tudi komisija in države članice včasih upravljajo dobro delo. Sveda tudi računsko sodišče je to zapisalo v svojem poročilu. Tudi iz dobrega dela se lahko kaj naučimo, še posebej kar zadeva politično plat. To bi lahko uporabili za to, da bi zagotovili več dobre prakse, zato da bo dobra praksa normalna praksa. Najboljša praksa bi morala biti normalna praksa. Sodelovati želimo z parlamentom, svetom in računskim sodiščem. Sveda lahko računate name, na moje osebje. Vsi vam bomo na voljo za to razpravo. Želimo si, da bi ta razprava bila kontinuiran proces, ne pa samo muha enodnevnica. Hvala. Hvala lepa. Hvala za te sklepne besede. Zdaj pa dobijo besedo poročevalci, najprej gospa Dlabajeva. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Dobro večer še tretjič danes. Hvala za konstruktivne komentarje, mnenja in podporo. Upam, da bomo jutri na glasovanju uspešni in da bomo uspešno sklenili postopek razrešnice. Zahvaljujem se celo sekretarijatu odbora KONT, zelo proaktivno ste delovali vsi in podpirali ste me od začetka do konca. Čestitam vsem poročevalcem iz odbora KONT za druge razrešnice in zahvaljujem se tudi poročevalcem mm, v zvezi z mnenji iz drugih odborov. Hvala tudi komisarki, hvala gospe Georgijevi in seveda hvala tudi predsedniku računskega sodišča. Poskušala sem doseči čim več preglednosti in želela sem zagotoviti usmerjanje v rezultate. Želim delati v interesu državljanov. Vesela sem, da se to odraža v končnem besedilu, o katerem bomo glasovali jutri. Želela bi se videti, da bi se to odražalo tudi v naslednjem postopku razrešnice, ki se bo začel že čez nekaj mesecev. Predlogi v proračunski in fiskalni politiki bi se morali odražati v dejavnostih odbora KONT in tudi v delu drugih odborov in institucij. Na koncu predlagam še nekaj. Okrepiti bi morali dialog med institucijami, prav tako pa bi morali ustrajati pri nadaljnih ukrepih. Oblikovati bi morali delovne skupine, ki se bodo posvečale rezultatom. Morda bi lahko zagotovili kontinuirani proračunski nadzor vsaj kar zadeva komisijo. Podobno velja za evropski semester. To temelji na kontinuiranem sodelovanju med institucijami. Samo na tak način bomo v prihodnosti lahko preprečili napake v prihodnosti in škandale, ki spodkopavajo verodostojnost Evropske unije. Upam, da je moj pristop bil takšen, da bo prispeval k boljšim rezultatom v prihodnosti hvala še enkrat vsem sodelavcem, ki so sodelovali v tem postopku. Vsi so delali zelo odgovorno. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Šmit. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod predsednik. Mislim, da smo danes popoldan slišali že zelo veliko. Sama želim kot poročevalka poudariti, da se ne borimo samo proti razlogom za begunsko krizo, želimo reagirati tudi hitro in prožno, želimo pa seveda se odzvati na izzive, ki so že z nami in ki nas še čakajo. Ne gre za to, da bi se zaščitili pred obstoječim, niti ne gre za to, da bi se zaščitili pred ljudmi. Ne. Razvojna pomoč je denar davkoplačevalcev in to moramo uporabiti smiselno in za smiselne namene. Hvala vsem, ki so sodelovali z mano in upam, da se bo na glasovanju izkazal razum. Najlepša hvala. Zdaj pa se vam želim zahvaliti, da ste bili tako strnjeni, gospod Piper, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala za komentarje in kritiko, kar zadeva moja poročila. Kar zadeva upravo, šoferje in premik na internalizacijo storitev, sem videl, da ima administracija svoje mnenje, nekaj predlogov spremembe, ki gredo v drugo smer, o tem smo že govorili in Meni se zdi, da ima uprava dober pristop. Hvala za podporo v zvezi z mandatom. Podprli ste me, vendar, gospod Gerbrandi, nekaj vam moram povedati. Če govorimo o razrešnici Evropskega parlamenta in če nekdo to v volilni kampanji skrči samo na pavšale glede stroškov, potem to kaže, da na omejenost liberalcev pri izvajanju politike. Mislim, da ni dobro, da uh, ste ravnali tako, gospod Grebrandi, ni vas zdaj tukaj, ampak zastavili ste mi vprašanje, zdaj pa vas ni več tukaj. Naslednjič bi bilo dobro, da bi ostali tukaj, da bi slišali moj odgovor. In še zadnji komentar, Ingeborg Gresle je govorila o tem. Govorili smo o tolmačih, o zgradbah, o privilegijih in o vsem možnem. Vsaka skupina tukaj ima zelo pomemben lobby. Varčujmo, ampak ne pri meni. Lepo prosim, ne pri nas. Če bomo vedno popustili, potem ne bo nič iz našega odbora, zato se želim še enkrat zahvaliti tistim, ki so vzdržali pri različnih stališčih in so dejansko nekaj izboljšali. Nacionalni interesi, institucionalni interesi, interesi delavcev in tako naprej so sicer vključeni, ampak mi moramo imeti svoje mnenje. Hvala. Črnecki, kolejno. Hvala lepa. Gospod Črnecki, izvolite pani predsedujoča gospod predstavnik računskega sodišča gospa komisarka in gospod predsednik torej govoril bom poljsko naše sodelovanje med parlamentom in pa Evropskim računskim sodiščem v Luksemburgu, je sedaj veliko bolje, veliko boljše, kot je bilo pred šestimi sedmimi leti, vsaj koliko se spomnim. Torej smo tudi na, v isti ekipi, ekipi um, revizorjev in mislim, da je to uh, tudi dobro sporočilo za evropske davkoplačevalce in tudi za vse tiste, ki želijo, da se evropski denar ustrezno. Uh, porablja. Druga točka, ki bi jo sprožil, pa je ta, da moramo zelo jasno tu in zdaj povedati nekaj o naši diplomaciji, o službi za zunanje delovanje. Še vedno potrebujemo geografske kvote, to je očitno, kajti vse čas eh, slišamo o 200 128 vodjih delegacij Evropske unije, 60 eh, jih je držav članic in 20, eh, samo 20 iz novih držav članic. In to jasno kaže na to, da tu obstaja neustrezno ravnovesje, torej mi bi morali imeti, torej Poljska bi morala imeti 11 veleposlanikov in ima samo 4. Torej to je dejstvo in enako velja tudi za druge države članice. Ampak tu ne gre samo za službo za zunanje delovanje. Tudi v drugih inštitucijah smo priča podobni situaciji. Parlament ni tako slab, ampak svet je pa najslabši. In sedaj nekaj besed o svetu ko govorimo o svetu, imamo občutek, da iz leta v leto gledamo enak program. Vse se eh, pritožujemo glede sveta, ugotavljamo, da ni dovolj politične volje in to vse ponavljamo. Seveda imamo prav, kajti vedno imamo prav in zato vse čas govorimo, ne dobivamo nobenih odgovorov in nobenega učinka ni. Torej, nobenega učinka te neustrezne komunikacije in zato mislim, da je skrajni čas, da zauzamemo malce trdnejše stališče in eh, do sodelovanja ne pride zato, ker svet tega noče. Hvala lepa. Gospod Vistisen ima besedo. Eh, lang debat men jeg synes den uh, har bragt uh... Hvala lepa. Torej uh, imeli smo dolgo razpravo, želel bi se zahvaliti poročevalcem v senci, ki sta mi veliko pomagala pri pripravi mojega poročila. Prav tako se zahvaljujem vsem poročevalcem, ki so delali na vprašanju razrešnic. Mislim, da so vse razrešnice e, smiselne, razumne in zahtevajo upravičeno, da lahko ustrezno izvajamo nadzor nad um, izdatki unije. Ne smemo uh, sprejemati izgub, moramo razmišljati o najbolj težavnih sektorjih in mislim, da je vedno koristno, če določimo iste standarde za parlament kot za druge. To je osnovno načelo. Še precej dela pa imamo na tej poti. Torej, zahvaljujem se komisiji, računskemu sodišču eh, za vse, kar ste storili eh, za pripravo tega poročila in eh, upam, da bo glasovanje uspešno in upam, da bomo tudi sledili poti, ki smo jo začrtali. Hvala lepa. Torej, s tem pridemo do konca.